vstop Evropski uniji. Dati jim moramo priložnost, da se sami odločijo, ali se želijo še naprej približevati Evropski uniji ali pa želijo ostati bolj neodvisni. Hvala. Najlepša hvala, kolega Mölcer. Sedaj sledijo ostali prijavljeni govorniki. Najprej kolega Galer za dve minuti. Gospod predsedujoči.